La seduta è ripresa, il processo verbale. Nadaljujemo z zasedanje. Zapisnik eh, prejšnjega zasedanja je bil razdeljen. Ali ima kdo kakšen komentar? Imate besedo, prosim. Merci, merci, Najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči govorim o točki šest tega zapisnika in sicer gre za pogoje, pod katerimi smo morali ratificirati poročilo v zvezi z Ukrajino oziroma pridružitvijo Ukrajine. Tako kot je tudi označeno v zapisniku, je v bistvu nezaslišano, da pride do neposrednega posredovanja tujega politika, tujega parlamenta, da pride do precejšnjih pritiskov na naš parlament. In mislim, da je to nekako vplivalo na uh, pristanek parlamenta v zvezi s tem poročilom. Zato menim, da bi morali glasovati o tem zapisniku, zato da bi vedeli, ali eh, nekateri kolegi uh, Eh, se strinjajo ali pa se ne strinjajo eh, s tem, eh, kar sem, kar sem povedal. In ali sprejemajo tudi zapisnik glede na pritiske, ki smo jih občutili. Hvala lepa. Onorevole, teniamo un batto nel conto del de vostro osservazione. Vaš komentar bomo upoštevali. Zahvaljujem se vam za to, kar ste rekli. Imate besedo. Gospod predsednik, naj dopolnem, kar je povedal eh, kolega. Eh, Eh, prišlo je do posredovanja tuje sile v razprave v parlamentu. Z drugimi besedami, obstaja eh, želja, da se vpliva na glasovanje Evropskega parlamenta eh, v zvezi z gospodarskim sporazumom z Ukrajino. Mi spodbijamo veljavnost tega glasovanja in menimo, da bi morali danes glasovati o zapisniku, zato da se vidi, ali dejansko sprejemamo Eh, to eh, zunanjo intervencijo. Gospodje poslanci, ni bilo zunanjega posredovanja. Spoštoval eh, in natančno sem poslušal to, kar ste rekli in prosim, da poslušate, kar bom povedal. Nihče ni prisilil poslancev, da bi glasovali tako ali drugače. Rezultati so pokazali, da so nekateri poslanci za, eh, teh je bilo eh, več in da je manjšina bila proti. In mislim, da so evropski poslanci svobodni pri svojem odločanju in da tu ni nobene težave z, eh, z možnostjo vplivanja na evropske poslance, da noben drug parlament tudi ne more vplivati. Gospa, prosim, imate besedo. Dziękuję panie przewodniczący. Se vam zahvaljujem, gospod predsedujoči. Preden smo sprejeli to odločitev in preden smo glasovali na plenarnem zasedanju, smo glasovali o vprašanju eh, pridružitvenega sporazuma. O tem se je glasovalo v odboru AFED. Takrat smo se odločili, da bomo podprli ta sporazum. E, to je bilo odločeno za veliko večino in takrat ni bilo nobene video povezave e, s kakšnim drugim parlamentom in naš parlament je to odločitev sprejel suvereno. Oui, pour... Gospod predsednik, naj dopolnim to, kar je rekla gospa. To, kar uh, obtožujemo, je ta neposredna povezava, o kateri se ni glasovalo. V bistvu gre za uh, eh, feta kompli. Eh, prišlo je do tega posredovanja eh, v času debat, v času razprav v Evropskem parlamentu. In to povezavo bi morali predhodno dati v postopek odobritve. Ja, Eh, Gospodje poslanci, mislim, da se ni zgodilo nečesar, kar bi bilo v nasprotju s poslovnikom parlamenta. To, kar se je zgodilo, je to, da, se, da je bila sprejeta odločitev, ki bo okrepila povezavo med obema parlamentom. Mislim, da glasovanje eh, ni, eh, ni bilo Eh, pod eh, pritiskom, da ukrajinski parlament ni vplival na glasovanje našega parlamenta. Imate besedo. Kot član odbora AFET. Lahko povem, da je ta uh, sestanek bil sklican zelo hitro in kot sem povedal že včeraj, uh, odbor Inte niti ni imel priložnosti, da bi predstavil prave gospodarske argumente v zvezi z trgovinskimi posledicami te državne pogodbe. I, eh, rekel bi, da parlamentarni postopek ni bil voden, kot bi bilo treba, vsaj kar zadeva odbore. Uh, To me skrbi in če smo demokratična institucija, mis, mislimo, da bi se morali naučiti nekaj iz tega, kar se je zgodilo. Vendar pa vi boste nadaljevali tako, kot želite, kaj ne da. You, uh... Hvala lepa. Mislim, da je to bilo glasovanje po svoji vesti včeraj. Mislim, da danes ne moremo spreminjati naše odločitve. Razumem, da vi gledate na to vprašanje drugače, ampak ne mogoče je spreminjati odločitev Evropskega parlamenta. Alors, on peut voter le... Sedaj lahko glasujemo o zapisniku. Kaj predlagate, gospod, prosim? Vem. Lahko glasujemo? Gospod eh, predsednik, eh, lahko glasujemo z dvigovanjem rok, eh, če tako želite, ali pa poimensko. Ali želite kaj spremeniti v zapisniku? To je bilo moje vprašanje. Odgovor. Želel bi, da bi glasovali o zapisniku, tako da bomo vedeli, ali ta zapisnik sprejemamo ali pa ne. Glede na to, da smo bili priča zelo zaskrbljujočemu presedansu, ki Eh, bi nas lahko eh, tudi pripeljal do tega, da bi pri vsakem pridružitvenem sporazumu imeli takšno povezavo z eh, parlamentom tiste države, s katero bi se sporazum sklepal. Kdo je proti zapisniku? Oziroma, kdo je proti predlogu? Prosim. Ben, allora metto... Torej, bomo glasovali, kdo je za to, da se zapisnik potrdi tisti, prosim, imate besedo. Hvala lepa, gospod. To je izjemno pomemben trenutek. Običajno je tako, da ko se sprejemajo mednarodne sporazumi, v takih primerjih so zapisniki zelo pomemben dokaz. Zakaj pa uh, bi sedaj glasovali pri tem, da je skoraj prazna ta dvorana? Kaj ti lahko se zgodi, da se pojavijo še druge uh, točke v zvezi s tem sporazumom? Za razliko od uh, kolega menim, da ta postopek lahko pokvari na zakonodajni postopek. Gospod predsednik, poslanke in poslanci, to, kar se je zgodilo včeraj, je bilo naslednje. Jaz sem glasoval proti podpisu eh, te eh, pogodbe s Ukrajino. Nihče me ni prisilil k temu in mislim, da se noben poslanec ni čutil pod eh, političnim pritiskom pri glasovanju. Mislim, da ne moremo sedaj ravnati drugače, kot eh, pa se je izkazalo na glasovanju. In mislim, da eh, morajo biti izpolneni vsi pogoji. Mislim, da tukaj mešamo stvari, ki nimajo med seboj nobene zveze. Tukaj so politični, vsebinski eh, pomisleki, eh, vidiki po drugi strani pa gre za, potrdi, eh, pa za potrditev zakonodajnega akta. Torej, rezultat glasovanja ni stvar razprave. Sedaj glasujemo samo o besedilu, ne govorimo pa o eh, obliki oziroma sebini glasovanja mogoče se lahko dodajo kakšne točke, kakšne vidiki, ampak rezultata glasovanja ne moremo spreminjati. Govorimo o tem, da lahko mogoče kaj dodamo ali kaj odzamemo od zapisnika, ampak samo glasovanje je bilo legitimno. Tudi povezava s kijovskim parlamentom je bila legitimna in ta povezava ni vplivala na izid glasovanja v Evropskem parlamentu mislim, da eh, se noben poslanec ali poslanka ni čutil pod eh, pritiskom. Zato eh, rezultat ostane takšen, kot je. Tako. Nadaljevati moramo uh, za razpravo tudi z drugimi institucijami in zato bomo postili to točko ob strani in bomo nadaljevali s programom eh, gre za točko, ki govori o odzivu EU eh, do izbruha ebole. Torej ponavljam, to točko bomo začasno postili ob strani in bomo nadaljevali z razpravo. Dovolj. Re, rezultat, glasova, rezultat glasovanja včeraj je bil jasen. Treba je nadaljevati. In sedaj imamo na vrsti izjavi sveta in komisije o odzivu EU do izbruha ebole. V imenu sveta dajem besedo gospodu Delavedovi.